Poročilo tolmačev. Danes teče že 24. dan delovnega spora. Administracija ni storila nobenega koraka za zgladitev tega spora. Nasprotno, po osmih mesecih pogajanj je generalni sekretarjat še zaostril svoja stališča. Obveščamo vas, da bomo za delom končali točno ob 10.30 od predvidenem času konca sestanka.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 kar zadeva dnevni red, spoštovani kolegi in kolegice, če nihče temu ne ugovarja, predlagam, da dnevni red sprejmemo. Izjemno zasedanje odbora Bač in Kond je 12. julija v Strasburu glede programa Invest EU. Je vok maintenant le l'étude qui a été commandée au département thématique. Zdaj pa se bomo lotili predstavitve študije o morbitnih prihodkih izračunavanja storitev agencij Evropske unije. Po javnem razpisu je agencija Deloitte dobila naročilo, da izvede to študijo. Pozdravljam vse strokovnjake iz pisarne. Deloitte. Ti bodo predstavili rezultate študije. Z nami so Terry van Schoubrook, Matijas Oni in Jean-Jacques Lennon. Najprej bi besedo Jens Geier, naš stalni poročevalec za agencije EU, za kratek uvod. Izvolite. Ja, um, danke, ja, najlepša hvala, gospod predsedujoči. Vprašanje financiranja agencij nas spremlja že kar nekaj časa v različnih oblikah. Obstajajo velike razlike, kar zadeva prihodke agencij. In eh, imamo agencijo v Alicantu, ki je ni več mogoče eh, rešiti, eh, kajti eh, sprejema več sredstev, kot jih pravzaprav, eh, sa, kot pravzaprav sama ga lahko porabi in eh, v drugih agencijah je eh, težava povsem eh, drugačna, kajti ne ponujejo nobenih takih eh, storitev, eh, ki bi eh, lahko zaračunavale pristojbine, ki bi prispevale k eh, financiranju eh, agencije. Odstotek. Eh, financiranja je razmeroma nizek, če pogledamo eh, proračun Evropske unije, ampak eh, vedno se najprej omenjajo agencije, kaj ti naj bi jih bilo tako veliko in jih čeprav ne, pove, ne ve, kaj počnejo. Moja politika kot politika stalnega poročevalca za agencije je bila, da eh, pritisk nekoliko omilim in da uh, najdemo uh, skupaj načine, da bi bilo financiranje iz evropskega proračuna manj in da bi našli lastne vire financiranja za agencije. Veseli me, da je bila pripravljena poglobljena študija na to temo in eh, veseli me, da so se s tem ukvarjali tisti, ki so že večkrat pokazali, da so izvedenci za agencije in eh, danes bomo lahko prisluhnili rezultatom te študije, če se se zelo veselim. Merci, monsieur rapporteur. Najlepša hvala, gospod poročeval. Zdaj pa dobijo besedo naši strokovnjaki. Morda gospod Tirifan Schoelbrook za predstavitev te študije. Najlepša hvala, gospod predsednik. Najlepša hvala, gospod Ger za ta uvodni nagovor, za priložnost, da predstavim sklepe naše študije. Naj pa se opomnim, kaj vsebuje obseg naše študije. 33 decentraliziranih agencij EU s skupnimi prihodki nad 3 milijardami evri na osnovi poročuna iz leta 2018. Danes bom predstavil trenutno stanje sistema pristojbin in taks agencij EU, potem bom predstavil načrtovano prihodnost ter nekatere koristi in omejitvi. Naša študija temelji na pregledu literature, razgovorih z institucionalnimi deležniki, pa tudi na osnovi ankete, ki jih je izpolnilo 24 od 33 agencij EU. Poglobljeno pa smo se pogovarjali tudi s šestimi agencijami EU, EASO, EHO, ESMO in nekaterimi drugimi in izvedenih je bilo tudi šest študij primera za teh področja. Železniški sektor, kemikalije in tako dalje. Najprej smo preučili dejavnosti odobritve certifikacije, registracije in izjem. Nekatere agencije imajo torej določen potencial za ustvarjanje prihodkov. 34 odstotkov vseh prihodkov EU, agencij EU prihaja iz tega naslova letno znova na osnovi podatkov osnutka poročila za leto 2018. Narava dejavnosti agencij opredeljuje tudi njihov potencial za zunanje financiranje in agencije z nadzornimi aktivnostmi in regulativni aktivnosti ima več potencijala za to vrstne prihodke. Tukaj gre za v celoti samofinanciranje agencije, pa tudi za delno financiranje agencije kot so EASA, 60 do 80 odstotkov, odvisno od financiranja pristojbi na leto. EHA 40 do 80 odstotkov, EMA 90 odstotkov in ESMA 40 odstotkov. Na to pa še drugi sklop dejavnosti, ki smo si jih ogledali in o tem govorimo kot o taksah za zagotovljene storitve, plačila za storitve, tukaj je govora o desetih dejavnostih, objave, usposabljanje, obdelava podatkov in tako dalje. 19 agencij trenutno predvideva možnost za zaračunavanje zunanim deležnikom za tovrstne storitve. Danes pa le štiri tovrstne agencije uporabljajo ta sistem financiranja. In tukaj govorimo dansko o CDFO po EASI, EMI in Eurofondu pomembno je, da se zavedamo, da trenutno te dejavnosti ustvarjajo le ni celih nič 2 odstotka celotnega proračuna agencij EU, to je manj kot en milijon evrov in potencial, da se razširi to vrstno financiranje, je omejen. Zakaj? Prvič, v številnih primerih te dejavnosti, o katerih govorimo, so nekakšna javna storitev in to je treba financirati iz proračuna EU. Poleg tega pa je pomemben tudi obseg teh dejavnosti, da je omejen. V smislu financiranja to ne bi bilo dovolj, saj je to v prvi vrsti povezano z majhnimi zneski, obenem pa so to tudi prihodki, ki niso stabilni, niso stanovitni in niso predvidljivi. Česa smo se naučili po opravljeni študiji? Najprej je pomembno podariti, da so dobre pobude ali zmanjšati pritisk na proračun EU ali pa povečanje proračuna agencij z sistemom pristojbin in taks. To je nekaj, kar so pozdravili vsi deležniki. To bi lahko povečalo pristojbine, obenem tudi obseg drugega financiranja z nepovratnimi sredstvi iz tretjih držav. Tudi financiranje držav kandidatk v naslednjih letih bi bilo možno v tem okviru. Prihodke agencij pa ne bi še vedno v večji meri financirali iz proračuna EU trenutni zakonodajni okvir za financiranje ne predvideva sistematične razširitve financiranja za agencije. Nekatere agencije so še vedno izključene iz proračuna, ACER in EFSA. Čeprav so se začele pobude za financiranje pristojbin, je pa ta sistem še precej daleč od sprejetja tudi v okviru ustreznega zakonodajnega okvira, kar bi nam to omogočalo sistem pristojbin in taks agencij še vedno ni osnova za izvajanje mandata teh agencij in to je bilo omenjeno tudi v razrešnici za leto 2015 glede EHFS in EME. E. Kar nekaj koristi je pri tem sistemu, pa tudi nekaj omejitev, sploh glede koristi z operativnega in proračunskega vidika, splošno gledano, naj bi pristojbi ne in tako se agencije približale trgu, izboljšale načrtovanje, odziv za potrošnike in obenem naj bi bilo tudi dodeljevanje proračunskih virov boljše. Ima pa to tudi določene omejitve, tako v smislu osebja kot proračuna. Financiranje s pristojbinami ne omogoča več fleksibilnosti, sploh v načrtu vzpostavitev teh agencij, in to tudi ne pomeni, da bi se proračuni agencij de facto povečali. Ne glede na to, za kakšen model upravljanja s pristopi nam se opredelimo, tukaj gre lahko za dodeljena sredstva ali pa univerzalno upravljanje, izkušnje kažejo, da se je treba posvečati predvsem izmenjavi ali pa vzpostavljanju ravnotežja med transparentnostjo in kompleksnostjo pri upravljanju s pristojbinami. Potem so pomembni tudi stroški upravljanja z informacijsko tehnologijo, to so lahko pomembni vsebinski elementi, ko gre za zasnovo sistema pristojbin in taks in tako komisija kot tudi proračunski organi pozivajo k enostavnim izvedbenim mehanizmom, na osnovi katerih bi lahko zminimalizirali stroške za ta sistem. Zdaj pa še nekaj podrobnosti. Splošno gledano, agencije z nadzornimi, regulativnimi in regulativnimi dejavnostmi registracije ima določen potencial za financiranje večjega deleža svojega proračuna na osnovi pristojbin industrije, ampak povečanje teh pristojbin ne bo preseglo predvidenih 3 odstotkov. 34 na 37 odstotkov celotnega deleža proračun bi se torej lahko povečali te prihodke za agencije. Osnutek, ki ga imate trenutno pred očmi, opisuje potencijalno prihodnost za financiranje agencij EU. Na horizontalni osi imate navedene upravičene dejavnosti agencije v deležu skupnih dejavnosti, na vertikalni osi pa izvedljivost v smislu izvajanja sistema razširjanja. Pristojben. Tukaj treba seveda govoriti tudi o pravni podlagi, o procesu komitologije in tako dalje. Velikost balončkov na tem prikazu pokaže tudi potencial za zaračunavanje dodatnim pristojbin industrijskim akterjem. Ti zeleni mehurčki na grafu zadevajo agencije, pri katerih pri sistemu pristojbin obstaja status quo. Tukaj naj se pristojbine ne bi več urejale. Sicer to ne pomeni, da naj bi bil to status quo za pristojbe navezane neposredno na agencijo. V primeru EHE ni nobene pobude za uvajanje pristojbine v smislu financiranja za to agencijo, ampak pristojbine industrije naj bi se za EHO zmanjšale v naslednjih letih, verjetno za polovico od stopne leta 2018. Splošno povečanje 3 odstotkov, to, kar smo izračunali, pravzaprav že izravna zmanjšanjem pri EHI, s povečanjem potencijala za financiranje drugih agencij. In to so tiste agencije, ki smo jih označili z modro barvo, to so ti modri mehurčki. Določeno število agencij bi lahko razširilo svoje pristojbine oziroma financiranje na osnovih pristojbin. V največji meri EASA gre predvsem za zakonodajo, ki ureja brezpilotna letala, potem pa še dodatno financiranje za Aero, četrti železniški svežen, na to EBA, EJOPA in ESMA. Tukaj gre za prehod iz sistema sofinanciranja držav članic v sistem pristojbin in taks. Agencije, ki so označene z sivo barvo, trenutno še razmišljajo o izvedljivosti sistema pristojbin in taks, takšen primer ACER-ja, ACR je opredelil nekatere izmedljive dejavnosti, pri katerih bi lahko prišlo do približno 50 odstotnega sofinanciranja agencije iz osnove pristojbin. Potem pa še EFSA. Mora biti razmislek o mehanizmih financiranja se tam dogaja in pogovarja se o dejavnostih, kot je podpora za storitve, storitve v oblakov, dejavnosti spremljanja in tako dalje. Izvedena je bila leta 2012 tudi ocena učinka za sistem pristojbin pri EFSI in takrat so ugotovili, da ta sistem ni ustrezen. Na to pa še specifični primer EMSE. EMSE bi lahko zaupali pristojnosti za nadzor, če bodo te politične odločitve šlo, prišlo 21 agencij v našem okolju študijskem obsegu pa ni bilo opredeljenih kot agencije, ki imajo potencial za uporabo tega sistema. Potencijalno povečanje financiranja pristojbin bo seveda vključeno v trenutni večni finančni okvir, se moramo posločiti še z nekaterimi spornimi vidiki financiranja pristojbin z ključnimi upravičenci, tu gre predvsem za EMO, IOPO in ESMO. Morda bi lahko te kontroverznosti razčistili na Evropskem parlamentu septembra. Poleg tega, pa kot sem omenil že prej, je pričakovan tudi določen napredek pri izvajanju pristojbin in taks na osnovi pobud. EFSA in ACR sicer sta še vedno v preliminarni fazi tega procesa, vsaj na stopni agenciji. Pri drugih petih agencijah pa gre že obravnava v postopku komitologije. Zdaj pa še nekateri splošni sklepi, ki izhajajo iz te študije. Ogotovili smo, da večina EU agencij ima določene dejavnosti, ki so upravičene za financiranje osnovne pristojbe in takšne pristojbine že pobirajo, že danes 34 odstotkov agencij v okviru splošnega proračuna. sorazmerno se te dejavnosti naj ne bi izrazito povečale, čeprav prihajajo še številne nove pobude za takšno financiranje. Omeni potencial za financiranje in pristojbine ne skrbi večine deležnikov, s kateri smo se pogovarjali. Agencije pravijo, da izvajajo dejavnosti na ustrezen, zadovoljiv način in tudi v okviru trenutnega proračunskega programa in naslednjega proračunskega načrta naj bi to lahko počele. Nekatere agencije pa se še ne financirajo iz pristojbin, nekaj smo jih omenili. Mislim, da bi bilo dobro, da bi razmislili o tej možnosti, sploh glede na to, da so koristi uvedbe sistema pristojbin in taks nekaj, kar ponavadi od teh ta morebitne pomankljivosti ali slabosti. Če bi ustvarjali nove agencije ali pa razmišljajo agencije o financirajo iz pristojbin, potem mislim, da bi morali v tem kontekstu razmišljati tudi o morebitnem načinu harmonizacije zakonodaje za financiranje agencij EU. Na ta način bi zmanjšali tudi upravno breme, do katerega včasih privede sistem pristojbin in taks. Potem pa še ne na zadnje, tudi to je treba omeniti. Mislim, da bi se morali pri izvajanju tega sistema čim bolj izogniti pretirani kompleksnosti. S tem sem zaključil s to uvodno predstavitvijo in z veseljem bom odgovarjal na dodatno vprašanje. Merci, monsieur, pour cette... Najlepša hvala za to predstavitev. Zdaj pa se obračam na našega stalnega poročevalca Jensa Garja. Ali imate morda kakšno preliminarno pripombo? Ja, vielen Dank. Die, äh, ich... Ja, najlepša hvala imam pripombo in z veseljem bom tudi predstavil svoje mnenje. V študiji je veliko točk, na katere se bomo lahko uprli v nadaljem delu našega odbora. in ugotovili bomo, kako bi lahko financiranje s pristojbinami razširili. To eh, se mi zdi, da nam bo veliko pomoč. Nekoliko razočaran sem nad izjavo, da ne bomo prisegli 37 odstotkov. Predstavljal sem si, eh, da nam bo uspelo nekoliko več, ampak če je tako, je pač tako. Poleg tega pa smo eh, potencijal že eh, dobro izčrpali. In eh, če obstajata dve takšni agenciji, ki tega sistema še nimata, je to tudi zelo dobra naloga za prihodnost. V razpravi v tem odboru agencije in financiranje agencij vedno znova igrajo pomembno vlogo desnica v tem parlamentu se zmeraj boji, eh, da eh, z uvedbo pristojbon ne bomo povzročili prevelikih eh, stroškov za gospodarstvo. In Te agencije naj bi zagotovile boljši dostop do trga, hitrejši odziv eh, na želje deležnikov in zagotavljajo boljšo vodstvo. Torej se ne zdi, da je situacija tako zelo slaba. Zdi se, da gre za tesnejšo povezavo med udeleženci na trgu in pa trgom in mislim, da bi bilo to dobro tudi izpostaviti. Mogoče bi uh, eh, morali imeti uh, tudi kakšen primer. Tisti z desnice, eh, krščanski demokrati, trikrat ponavljajo to mantro, ker se bojijo, da bo drugače uh, svet propadel. In uh, sicer ponavljajo, da trg pomaga agencijam ampak pravzaprav bi morale agencije pomagati vsem. Po drugi strani pa resno jemljem tudi pomislek eh, povezan z eh, neodvisnostjo eh, agencij, če se bodo te financirale z pristojbinami. Glede tega ne sme biti nobene zaskrbljenosti. Mogoče bi lahko kaj več povedali o tem. Najlepša hvala. Videl sem, da so se nekateri vaši kolegi precej odzvali na to, kar ste povedali. Nečesar nisem zelo dobro razumel. Če bi pobirali pristojbine, naj bi na ta način ogrozili neodvisnost agencij. Ampak v demokraciji pač pobiramo davke. Okay? in verjetno ne moramo reči, da so davkoplačevalci izgubili svojo neodvisnost zaradi tega. Če davke plačujemo na osnovi zakonodaje, ki velja za vse, potem je to verjetno ustrezno. Ne vem, zakaj se omejujemo na teh 37 odstotkov proračunskega obsega. Besedo bodo dobili še drugi kolegi in kolegice. Gospod Kresle. Hvala. Naša mantra ni, ne zanima nas, koliko stane svet, dokler plača nekdo drug. No, nisem pa tudi popolnoma razumela, kakšne so zahteve glede proračunov agencij. Eh, vse agencije, ki bi naj ehm, spadale pod uredbo, pod skupno uredbo v proračunu, ehm, sedaj pa naj bi se to spremenilo. In uh, to me nekoliko skrbi, kajti s tem smo uspeli doslej preprečiti določene probleme, določene ekscese, ki so si jih agencije v preteklosti privoščile. Prav tako nam je ta uredba omogočila, da smo lahko kot parlament imeli nadzor. In pa potem, uh, še kar se tiče teh pristojbin, ali so pristojbine primerne. V primeru Ehe smo videli zelo visoke pristojbine, podjetja so se potem temu močno odprla in šele potem je Eha znižala svoje pristojbine ter jih prilagodila. Tako da ta proces lahko deluje, eh, ne deluje pa nujno, če ni posegov od zunaj. Potem znotraj gospodarstva imamo konflikt velikih in malih. Veliki seveda želijo s pomočjo pristojbin male akterje izriniti iz trga in zanima me, kako bi tukaj lahko poskrbeli za določene varnostne klauzule. Pri naših agencijah bi naredili veliko napako, če bi te agencije popolnoma preuredili. Jaz sicer imam nekaj naklonjenosti do tega, saj sem iz odbora za nadzor proračuna, ampak mislim, da bi morali zelo resno vzeti ta, um, potenci, te potencijalne, uh, potencijalna razkrižja interesov. Gospod Rubik. Ja, recht herzlichen Dank. Äh. Hvala lepa. To poročilo je izredno pomembno. Evropske agencije so skozi zgodovino rasle, imajo različne naloge, različne strukture. in ko razpravljamo o tem, kako lahko spremenimo sistem dohodkov in pristojbin, bi morali razmisliti tudi o tem, kaj narediti z temi vozlišči znanja. Te agencije ustvarjajo veliko znanja in skozi to nastaja pomembna evropska dodana vrednost. Zdaj bi morali razmisliti o tem, kako te agencije bolje povezati med seboj. Morda bi lahko harmonizirali uh, določene um, osnovne dejavnosti teh agencij, način delovanja, in pa morda bi lahko bolje poskrbeli tudi za komunikacijo med agencijami. Sam sem bil na srečanju 44 agencij, skoraj 400 zaposlenih je bilo prisotnih in potem sem jih vprašal, kdo. Uh, pozna še kakšno evropsko agencijo, potem jih, jih je večina dvignila roke, potem, ko sem rekel, pozna kdo pet agencij, jih je 50 uh, eh, agencij dvignilo roke in ko sem rekel, kdo pozna več kot 10 agencij, se je javil eden. In potem sem ga pozval naj to našteje, pa je rekel, da se samo šalijo. Tako da problem je v tem, da v teh agencijah ne obstaja kultura sodelovanja. Treba bi bilo eh, mm, rekonstruirati to sodelovanje, agencije bi morale ciljno usmerjeno med seboj sodelovati, recimo ESA, BEREK in ENISA. Če želimo imeti enotni digitalni trg, eh, če želimo imeti pametno omrežje eh, in druge povezave, potem bi morale vsaj te tri agencije sodelovati med seboj, ampak tu ni struktur sodelovanja, ni nobene strukture komunikacije. Težko ima kdorkoli pregled nad tem, kako te agencije komunicirajo. Tukaj bi nujno morali ukrepati, razmisliti bi morali o tem, kako najmanj vplivamo na agencije, po drugi strani pa moramo razmišljati o tem, kako bi lahko te agencije bolj učinkovito sodelovale med seboj. Jaz gledam uh, vedno na to, kakšen je strošek neizkoriščanja, kakšen je strošek ne Evrope. No in potem seveda lahko razpravljamo tudi o pristojbinah. In lahko razmislimo o tem, kako lahko najbolje sporočamo tudi o koristi teh agencij. To je pomembno tudi v luči eh, prihajajočih volitev, če tudi zaposleni v agencijah ne vedo, kaj pravzaprav počnejo, kako ne to potem vedo naši državljani in državljanke. Merci, monsieur Depre. Najlepša hvala, gospod Depre. Hvala, gospod predsednik. Ekonomično se bom odzval na ideološki načrt kolega Gajerja. To ni nekaj, kar bi nas danes še kako posebej zadevalo. Dve vprašanje imam. Ko ste navedli odstotek prihodkov, da naj bi obseg razširili 34 odstotkov na 37 odstotkov, kaj je bila osnova za ta izračun, kako ste to ocenili, na osnovi katerih parametrov ste lahko ocenili, da je to zgornji prag, da ne moremo tega proračuna še bolj razširiti na osnovi pristojbin. Kaj to absolutno gledano pomeni? To je moje prvo vprašanje. Kako s tem zneskom? Potem pa še drugo vprašanje. Preveril bi to analogijo z državami članicami. Tam imamo centralizirano upravno oblast, ki je pristojna za pobiranje različnih davkov. In čeprav razumem, naj bi vsaka agencija organizirala lastni sistem pobiranja pristojbin strani zadevnih deležnikov. Pridružil bi se vprašanju gospoda Rubiga, ki pravi, ali ste morda preučili možnost, da bi imeli nekakšen sistem usposabljanja. Glede na to, koliko agencij imamo, 36 jih je zdaj, je treba poskrbeti tudi za ustrezno upravljanje z osebjem. Imamo to službo, prav tako je treba poskrbeti zbiranje pristojbin. Ali si lahko zamislimo na kakšen alternativni sistem, ki bi bil ekonomično gledano veliko bolj donosen, obenem pa tudi učinkovit in cenejši. Thank you, uh, Mr. President. Izvolite. Najlepša hvala, gospod Prej mi je prezel vprašanje, kaj pravzaprav pomeni teh dodatnih 3 odstotke v smislu splošnega prispevka k proračunu Evropske unije. Seveda je pozitivno, da slišimo, da ne bi se to povezalo, ampak če se lahko zdaj navežem na to ideološko provokacijo prijatelja Jensa, glede neodvisnosti agencij EU in morebitnih tveganj za to neodvisnost zaradi zaračunavanja pristojbin. Naslednji ideološki korak bi v določenih kontekstih pomenil naslednje. Regulativna funkcija agencij bi lahko imela korist od tega in prav tako bi lahko učinkovitost teh organov imel veliko korist od ustvarjanja franšiz, za izvajanje teh dejavnosti v zasebnem sektorju. To pa bi že ustvarilo konkurenčni okvir pri izvajanju reguliranih dejavnosti. Morda se komu zdi to pametna zamisel, ampak jaz bi vas posvaril proti temu. Izkušnje iz drugot kažejo, da to dejansko pomeni ogrozitev regulativne funkcije, sploh ko gre za zagotavljanje konkurenčnih storitev. Ampak če pravimo, da agencije na katerikoli ravni že zaračunavajo pristojbine in zagotavljajo storitve sektorju, potem je treba te pristojbine zamejiti z jasnimi standardi uspešnosti, tako da tisti, ki so upravičenci ali pa ki so deležni te storitve, vedo, kaj pričakujejo od te agencije. Da tukaj ne gre le za nekakšno birokratsko funkcijo ali pa obdavčitev njihovega delovanja. Morajo imeti realno korist od tega. Pa še nekaj. Me zanima, gospod predsednik, če bi to lahko pojasnili strokovnjaki. Govorili ste o novem sistemu pristojbin in taks. Če bi se to na novo uvedli, koliko časa bi morali čakati na koristi? Pri vsaki takšni spremembi reformi potrebujemo nekaj dodatnih stroškov in pa časa za to, da se to izvede. In tukaj se spet lahko navežemo na to, kar je povedal gospod Depre glede tega, kaj bi takšen upravni okvir 36 agencij Evropske unije, ki bi imeli svojo ureditev zaračunavanja, pobiranja pristojbin in tako dalje. Kaj bi to pomenilo? Mogoče bi to lahko uskladili. Najlepša hvala, gospod Toma. Hvala, gospod predsednik. Ne vem, ali se pogovarjamo o isti stvari. ali so pristojbi, ne? Nekakšen edinstven prispevek, neodvisen od storitve in dejavnosti, ki pač ni sorazmeren, ampak je fiksen in se plačuje za vsakršno izvajanje dejavnosti agencije, potem s tem ni nobene težave. To je pač neka fiksna, določena pristojbena in to ne bi smelo obremenjevati izbira agencije. Če pa gre po drugi strani za plačilo za izvedeno storitev, potem tukaj seveda gre za določeno storitev, porabljen čas in znanje agencije, kar je treba prilagoditi tudi velikosti družbe akterja, potem se tukaj spremeni narava tega sistema. Tukaj gre za nekaj drugega. Gospod Depre, tukaj ne gre za ideološko vprašanje. Večkrat smo pri zelo uspešnih institucijah videli, da ker niso dobili določenega deležega proračuna strani Evropske unije, države in tako dalje, so morali vzpostaviti svoj sistem za računavanje pristojbin in postopoma so te agencije, institucije spremenile tudi cilje dejavnosti. Zato, ker so se morali financirati, so opustile splošne interese, ker ti niso dovolj dobičkonosni in se prilagodile velikim družbam, glavnim financerjem in sama menim, da je postopoma več agencij, vsaj v Franciji, Oprostite, gospod Deprej, pustite mi govoriti. Vi imate pravico govoriti o tem, kar poznate vi, jaz pa o tem, kar poznam jaz. In postopoma so te agencije popolnoma opustile zasledovanje javnega interesa. Glavno vprašanje je torej, kako lahko uravnotežimo dva vidika. Da financiramo dejavnosti teh agencij iz zune, sploh glede na to, da ima znanje izvajanja dejavnosti teh agencij koristi za te akterje in kako po drugi strani zaščitimo cilje javnega interesa, če je edino financiranje agencije to, kar izhaja iz zasebnega interesa. Ta omitev 37 odstotkov mislim, da je pomembna in tudi prehod v ta sistem pristojbin je pomemben. Ali je to pristojbina ali prihodek za celotno agencijo, treba je seveda upoštevati, kdo večinoma to financira. Najlepša hvala. Zato, da bi bilo to poročilo ali pa ta predstavitev bolj razumljiva, mislim, da se moramo tudi terminološko nekoliko uskladiti, tukaj je veliko akronimov, ACER, ESMA in tako dalje. To je čisto vseeno, predvsem moramo razmišljati o cilju teh agencij. To niti ni vezano nujno na te akronime, na te oznake. Mislim, da bi morali res obrazložiti, zakaj se omejujemo na teh 37 odstotkov ali pa 34 odstotkov. Morda bi nam lahko zdaj še gospod Urel predstavil stališče komisije. Najlepša hvala. Zahvaljujem se gospodu Gajerju, da je prevzel pobudo in naročil to študijo, zaradi katere bolje razumemo vprašanje financiranja dejavnosti agencije. Kot je navedeno v študiji, komisija podpira raziskovanje možnosti za dodatno financiranje teh agencij, obenem pa tudi za zmanjšanje upravnega bremena za proračune Evropske unije. V tem smislu je poročilo dragocen prispevek k tej razpravi. Se pa moramo zavedati tega, kar je omenila tudi gospa Gresler, da je treba poskrbeti za ustrezno upravljanje. To mora ostati. razvoj stopne pristojbine treba nadzorovati, zato da ne bi prišlo do potencijalnega navskrižja interesov. Kar zadeva horizontalni pristop k financiranju iz pristojbin, mislim, da moramo na strani Evropske komisije upozoriti na to, da agencije urejajo različne sektorje. Vzpostavljanje pristojbin mora torej upoštevati tudi specifike teh sektorjev razumemo vaše ugotovitve glede omejenega potencijala za razširitev tega sistema in prav tako se strinjamo z interesom za dodatne vire financiranja, naprimer financiranje uporabnikov ter določene pristojbi na osnovi vrednosti. Osem te moramo razmišljati, ampak moramo razmišljati tudi o pravnih posledicah za Evropsko unijo, ko gre za pobiranje pristojbin, ki so podobne davkom. Zdaj pa še zadnja pripomba, ki je vezana na vprašanje v študiji. Vzpostavitev načrta upravljanja pomeni preveč rigidnosti za financirane dejavnosti iz pristojbina. Res je, da je ta sistem rigiden, ampak mislim, da so zato tudi dobri razlogi dejavnosti, ki jih financiramo iz pristojbin, so lahko nestanovitne, nestabilne. In to še kako kaže na pomen tega, da moramo biti zelo pazljivi, ko ustvarjamo nova delovna mesta in pa strukture. In raziskovalci Deloitte so jasno ponazorili tudi, kako je z stopnjo financiranja IHE, ki naj bi se precej zmanjšala v naslednjih nekaj letih. In razmisliti bomo morali o tem, kako naj obvladamo učinek na osebje v tej agenciji. Upad prihodka tekom let lahko ustvari potrebo po večjem subvencioniranju na ravni proračuna EU. Pa še zadnja pripomba. Dejavnosti, ki se financirajo iz pristojbin, so na prvi pogled brezplačne ali pa neobremenjujoče za proračun EU, ampak dolgo, na dolgi rok to ni res to povzroča tudi določeno breme za pokojnine. In to bo treba s časoma upravljati. Komisija spremlja razvoj tega sistema v agencijah in želel bi vas upozoriti tudi na pilotni projekt EASE, ki je zelo pomemben novi element v tem kontekstu. Najlepša hvala za organizacijo te zelo zanimive razprave in izvedbo te študije. Merci, monsieur Urel. Najlepša hvala, gospod Urel. Zdaj pa bodo dobili. Thank you besedo predstavniki agencij, tisti, ki so tukaj. Žal se bodo morali omejiti pri svojih intervencijah, ker nas priganja čas. Ali bi lahko povedali, v kolikšni meri lahko predvidite dodaten obseg financiranja iz pristojbin? Vse dodatne pristojbine bi pomenile zmanjšanje obremenitve proračuna in to bi dalo tudi nekaj dodatne marže v proračunu EU. Vsaka agencija ima seveda dodano vrednost, specifično dodano vrednost in dosega tudi vsa merila učinkovitosti, konkurenčnosti in odličnosti. Besedo najprej dobi gospod Thierry van Schobrug, predstavnik Deloitte, ampak le za tri minute, zaradi tega, ker nas čas res priganja. Hvala, skušal bom uh, se na kratko odzvati na vse pripombe. kar se tiče spodbujanja sodelovanja in pa se prej odzivati na industrijo, to je nekaj, kar je izšlo na podlagi razprav z agencijami, da je torej treba razpravljati o teh pristojbinah, kar jim to pomika, pomaga. Potem večkrat je, bila, je bilo omenjeno vprašanje neodvisnosti. To se je že večkrat pojavilo v naših izjavah. No, ampak kar se tiče agencij, nismo dobili nobenih poročil o stvarjanju odvisnosti ali neodvisnosti zaradi sistema, ki temelji na pristojbinah. Nekaj pripom se je nanašalo na eh, delež, torej 34 odstotkov, potencijal je dodatnih 3 do 4 odstotke. Postavili so vprašanje o absolutnih številkah, to pomeni 90 do 100 milijonov evrov, to bi bilo dodano k. Um, temu znesku pristojbin agencij. E, potem omejen porast 34 odstotkov na 37 odstotkov, to ima opraviti z naravo služb, ki so financirane iz pristojbin. To je povezano z takšnim delom, s svetovalnim delom in tako naprej. Za, več, za večino agencij ni tega odnosa, ni povezav z industrijo, tako da nimajo teh možnosti. Potem, kar se tiče drugega financiranja, to je povezano z plačitvijo za storitve. Tukaj pojasnjujemo, da so te storitve zelo omejene, to ne bi ustvarjalo velikih dohodkov in tudi razpoložljivost takšnega financiranja je omejena, tako da je tudi tukaj potencial majhen. In pa še sprememba okvirne finančne uredbe, študija. Eh, ne preprečuje centraliziranega nadzora nad agencijami. Prav tako ne predlagamo, da ne bi imeli več razrešnice za agencije. Predlagali smo samo, da bi za namenom harmonizacije eh, teh eh, pristojbin lahko sočasno poskrbeli tudi za poenostavitve. Potem vprašanje v zvezi z sorazmernostjo pristojbin, ali so te sorazmerne z storitvami, ki jih agencije nudijo. Tukaj bi rekel, da eh, so pristojbine v glavnem povezane za stroški. Ne, da vse temelijo na stroških, ampak v glavnem pristojbine, ki so zaračunane, v veliki meri odražajo stroški, stroške, ki so potrebni uh, za opravljeno storitev. Potem omemba majhnih in velikih akterjev na trgu, to sicer ni bil predmet te študije, no ampak eh, vse ureditve pristojbin upoštevajo razlike v pristojbinah za, majhne, uh, za majhna podjetja in pa za velika podjetja. Uh, pogosto dobijo manjša podjetja preferenčno obravnavo, zato da ne izkrivljamo konkurence. Potem vprašanje kulture sodelovanja med eh, agencijami. Tudi to pravzaprav ni del študije, tako da na to težko odgovorim. Potem nekaj vas je govorilo tudi o potencijalu harmonizacije sistema zbiranja pristojb in trenutno imajo vse agencije, eh, imajo agencije različne sisteme zbiranja. No, tukaj bi rekel, da so sistemi zbiranja um, ehm, pristojb in uh, Različni, eh, recimo v E SAP je um, sistem popolnoma drugačen kot v drugih agencijah, gre za zbiranje pristojbin iz različnih finančnih institucij. Uh, tako da tukaj je možna določena stopnja harmonizacije, ampak glede na način izračuna teh pristojbin in pa uh, deležniki, ki so jim zaračunane te pristojbe, ne vse med seboj, precej razlikujejo. Potem naj omenim še leksikon agencij, to je vključeno v poročilu na strani 6 in tudi tam boste našli veliko zanimivih informacij. Hvala. Quoi qu'il en soit, je suis conscient que je articulé et si vous avez des commentaires complémentaires Če imate konkretne komentarje, jih lahko posredujete tudi pisno, kajti čas nas preganja. E, tolmači so na začetku e, povedali, da so bili pozvani k opravljanju delovne dožnosti in da bodo prenehali z delom natančno ob 10.30. Sedaj pa glasovanju. Hvala lepa vsem e, izvedencem. Veliko je eh, bilo eh, koristnih predlogov v vaši predstavitvi in eh, to bi lahko privedlo v pomembne proračunske prihranke. Drage kolegice in kolegi, ustavite svoje kartice v glasovalno napravo, da preverimo, ali te naprave delujejo. Glasujemo. Chacun a voté. Ste vsi glasovali? Očitno ne. Konec glasovanja. Najprej bomo glasovali o mandatu za trialog. Gospod predsedujoči, zelo žal mi je, ampak nimam glasovalne kartice, glasovala bom za dvigom roke. Prosim. Dobro, sem si zabeležil. Ste vsi pripravljeni na glasovanje? Torej najprej glasujemo o mandatu za trialog. E, ta bo potekal 12. julija, gre za proračun e, oziroma za osnutek proračuna za leto 2019. Predlog spremembe 1, kdo je za, proti vzdržani zavrnjen. Dva za, proti, vzdržani, sprejeto. Štiri za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Pet za, proti. Bomo preverili. Glasujemo. konec glasovanja. Il est repoussé. Zavrnjeno. Gospa Vajdere, kako ste glasovali? Zavrnjeno. Predlog spremembe šest. Kdo je za? Proti? Zdržani? Zavrnjeno. Kompromis ena. Za? Proti? Vzdržani, sprejeta. Predlog spremembe 11 za, proti, vzdržani, zavrnjeno 12 za, proti, vzdržani, sprejeto 13 za, proti, vzdržani. Prosim, če dvigujete roke. Okay. Mislim, da je predlog zavrnjen, ampak bomo preverili. Elektronsko glasovanje glasujemo. Predlog spremembe 13. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Kompromisni predlog 2. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. Kompromis 3. Za? Proti? vzdržani, sprejeta. Predlog spremembe 23 za, oziroma 23 in 24 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 25 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 26 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 27 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 28 za, proti, vzdržani. Bomo preverili, kaj ti ne dvigujete rok, dragi kolegi. Še enkrat probujem, poskusimo. Kdo je za? 28 proti, vzdržani, zavrnjeno. 29 za, proti, vzdržani. Bomo preverili. 29 elektronsko glasovanje glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjeno. 30 za. Proti. Vzdržani bomo preverili. Prosim, da eh, dvigujete roke. Elektronsko glasovanje. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Gospa Vajdere? Ja, torej zavrnjeno. Kompromis štiri. Kdo je za? Proti? Zdržani? Sprejeto. Prag glasovanja 35 je bil umaknen. 36. Kdo je za? Proti? Zdržani? Zavrnjeno. 37 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe 38 z ustnim predlogom spremembe poročevalca. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Za, eh, sprejeto. Kompromis 5. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. 43 za? Proti? Vzdržani? Zavrnjeno. 44 za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. Kompromis 6. Kdo je za? Proti? vzdržani, sprejeto. Kompromis sedem za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis osem za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 60 za, proti. Vzdržani bomo preverili 60. Glasujemo elektronsko. Konec glasovanja. Sprejeto. 14 proti 11. 61 za. Proti. Vzdržani. Sprejeto. 62 za. Proti. Vzdržani. Sprejeto. 63 za. Proti. Vzdržani. Zavrnjeno. 64 z ustnim predlogom spremembe poročevalca za. Proti. Vzdržani. Sprejeto. 66 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 67 z ustnim predlogom poročevalca, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. 68 za, proti, vzdržani, sprejeto. 69 z ustnim predlogom spremembe poročevalca za, proti, vzdržani, sprejeto. 71 za, proti proti, vzdržani, zavrnjeno 72 za, proti, vzdržani. Bomo preverili predlog sprememb 71 elektronsko glasovanje. Skladajklu. Konec glasovanja. Sprejeto s 13 glasovi za in 11 glasovi proti. 72 je to bil odstavek 23, s tem predlogom spremembe poročevalca za proti vzdržani sprejeto. 73 za, proti vzdržani sprejeto. 74 za, proti vzdržani zavrnjeno. 75 za, proti vzdržani zavrnjeno. 76 za, proti vzdržani zavrnjeno vzdržani, sprejeto 77 za, proti, vzdržani, zavrnjeno kompromis 9 za, proti, vzdržani, sprejeto 10 za, proti, vzdržani, sprejeto kompromis 11 za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog sprejme 90 za, proti, vzdržani, zavrnjeno 91 za proti, vzdržani, zavrnjeno 92 za, proti, vzdržani, sprejeto 93 za, proti, vzdržani, sprejeto 94 za, proti, vzdržani, sprejeto 95 za, proti, vzdržani, sprejeto kompromis 12 za, proti, vzdržani, sprejeto. 100 za, proti, vzdržani, sprejeto, 101 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 102 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 103 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 104 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 105 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 106 za proti, zdržani, sprejeto 107 za, proti, zdržani, sprejeto 108 za. Ta je brezpredmeten. 108, ta je brezpredmeten, kompromis 13, torej za, proti, zdržani, sprejeto. Predlog spremembe 114 za, proti, zdržani, sprejeto vzdržani, zavrnjeno 115 za, proti, vzdržani, zavrnjeno 116 za, proti, vzdržani, sprejeto 117 za, proti, vzdržani, zavrnjeno 118 za, proti, vzdržani, zavrnjeno 119 za, proti, vzdržani, sprejeto 120 za z ustnim predlogom poročevalca za, proti, vzdržani, sprejeto. Amandman emploi se. Sedaj pa en plus sedem za, proti, vzdržani, sprejeto. Kult dvanajst za, proti vzdržani, sprejeta. Fam ena za, proti, vzdržani, sprejeto. Sedaj pa bomo glasovali o celotnem poročilu. A, želite, da preverimo zadnje glasovanje? O fem ena. No, se upravičujem. Elektronsko glasovanje, glasujemo. konec glasovanja. Zavrnjeno. Z 14, 15 glasovi proti 12. Sedaj pa glasujemo o celotnem besedilu in sicer poimensko glasujemo. Tout le monde a voté Non. L'un d'entre vous n'a pas voté. Nekdo še ni glasoval peut pas l'attendre indéfiniment, le scrutin. Ne moremo čakati v nedogled. Konec glasovanja, 20 za, 4 proti. Eden se je vzdržal, gospa Vajdere. Ali kako pa vi glasujete? A, našli ste kartico, dobro. Naturellement, je félicite notre... Seveda čestitam našemu poročevalcu, gospodu Viotiju. Z takim rezultatom glasovanja nam ne bo težko uveljaviti našega stališča pri svetu, kar je zelo obetajoče. Sedaj pa bomo glasovali o predlogu spremembe proračuna za leto 2018 in sicer gre za nadaljevanje instrumenta za begunce v Turčiji. Torej, če se strinjate, eh, bi lahko glasovali v sklopu o 2, 3, 4, 5, 6 in 7. Če nihče ne nasprotuje, kdo je za, proti, zdržani, zavrnjeni. Ne? Dobro, ne želite glasovanja v sklopu. 2, kdo je za? Proti? vzdržani, bomo preverili elektronsko glasovanje. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 14 proti 12. 3 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 4 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 5 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 6 za, proti, vzdržani vzdržani, zavrnjeno, sedem za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe ena, za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Sedaj pa glasujemo o celotnem besedilu, ki ga nismo spremenili. Poimensko glasovanje. Konec glasovanja prejeto 20 proti 4, dva pa sta se vzdržala čestitke poročevalcu, gospodu Murešanu. Gospod splošni poročevalec bo dobil besedo v zvezi z spremembami prerasporeditev. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Hvala. Danes moramo glasovati o petih zahtevah po transferih in sicer iz rezerve za nujno pomoč za humanitarno pomoč, zato da bi s tem pokrili pomoč številnim državam, ki so jih prizadele naravne katastrofe, suša ali pa razseljevanje prebivalstva. Gre za 120 milijonov evrov v obveznostih in plačilih govoril bom o vseh skupaj, kajti ti predloge niso problematični in predlagam, da glasujemo o vseh. E, najprej predlog 12, ta se nanaša na Etiopijo, 1,4 milijone evra. E, Ljudje je bilo notranje razseljenih od maja 2018. Razklicena je bila, razklicena je bilo izredno stanje in pa predlagam, da bi 35 milijonov evrov prenesli iz eh, rezerve za nujno pomoč. To bomo uporabili za humanitarno pomoč, tudi notranje razseljenim osebam, ki trenutno nimajo nobene podpore. Osredotočili se bomo na nujne, eh, potrebe, torej voda, sanitarna oskrba, šolanje, začasna namestitev in tako naprej. Tako da predlagam, da podpremo ta predlog. Potem drugič gre za uh, sklep 13, tu se nanaša na Kongo. V Kongo je prišlo do izbruha ebole. Uh, tam je tudi vedno več nasilja. 25 milijonov evrov bi namenili ljudem v Kongu, ki jih je prizadela ebola. Prav tako želimo to usmeriti v ukrepe za hitro odkrivanje te bolezni. Potem tretji transfer eh, se nanaša na Sudan. Tam jih se je povečalo število ljudi, ki potrebujejo humanitarno pomoč. 1,6 milijona evrov več jih je in eh, sedaj bi torej dali na voljo 10 milijonov, zato da se odzovemo na tamkajšnjo varnostno in humanitarno situacijo. Denar bomo namenili tudi hrani za prizadete ljudi. Potem 15 gre za Nigerijo, razseljenim osebam bi pomagali 30 milijonov, uh, eh, milijonov evrov. Gre za pomoč v hrani tistim ljudem, ki so v uh, največjih težavah in pa potem še sklep 16. 20 milijonov bi namenili Afganistanu, tam je suša, kajti po zemi ni bilo dovolj snega, sedaj ni dovolj vode, tudi varnostna situacija je zelo prekarna in zato bi dali na razpolago 20 milijonov za namene oskrbe za vodo. Pomagati želimo tudi notranjim razseljenim ljudem, Eh, žrtvam vojne v Afganistanu. Afganistan pričakuje, da se bo milijon ljudi vrnilo iz Irana in Pakistana letos. Tako da Afganistan potrebuje več podpore. Torej, gre za pet sklepov v zvezi z afriškimi državami in Afganistanom. Predlagam, da glasujemo vse skupaj in eh, predlagamo, da odobrimo vse te transferje. Hvala lepa. Ima kdo kakšno pripombo? Ne. To je gospod Pri? Ne. Torej bomo glasovali. Splošni poročevalec je rekel, da bi glasovali v sklopu o teh šestih prerasporeditvah. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Elektronsko glasovanje se upravičujem, torej bomo ponovili to glasovanje. Glasujemo. Skrtaj klu. Konec glasovanja. 24 za, 1 proti, 2 pa sta se vzdržala. Sedaj pa dobi besedo gospod Ashworth, ki bo predlagal eh, prerasporeditev za odbor regij, kot je bilo povedano že na, prejšnjem, na prejšnji seji. Eh, zahteva tudi prerasporeditev za Evropski parlament, za varohinjo eh, človekovih pravic in tako naprej. Gospod Ashworth, beseda je vaša. Uh, you, Hvala. Um, sam sem pristojen za kar nekaj transferjev ta teden, nobene izmed teh ni problematičen, tako da bom na hitro pregledal, preletel vse. Prvi se nanaša na odbor regij, ki želi 60 tisoč evrov prenesti za novo tehnično opremo v stavbi Jacques Delors. Eh, to smo preložili prejšnji teden, saj smo želeli odgovore na nekaj novih, eh, na nekaj vprašanj. Jaz sem bil zadovoljen za odgovori in eh, odbor regij bo uspel prihraniti pri plačah, saj inflacija v Belgiji nižja, kot je bilo pričakovano. Potem imamo tudi zahtevo ekonomsko-socialnega odbora, tukaj bi naj prenesli. Uh, eh, 175 tisoč evrov za tehnično posodobitev njihovih prostorov. Del te tehnične opreme bo omogočil elektronsko glasovanje, eh, naprave za elektronsko glasovanje za ekonomsko-socialni odbor, čeprav njihove plenarne zasedanja potekajo tukaj v parlamentu, tako da me čuti, da ta sistem ne bi bil dovolj eh, primeren za njih. Tudi eh, stroški tolmačenja niso bili predmet pogajanj z uh, eh, SSC, uh, eh, ampak vseeno smo na, konč, na, na koncu uspeli doseči 175 eh, tisoč evrov prihrankov. Potem uh, še računsko sodišče, tukaj je bilo podanih sedem zahtev za transferje, večinoma gre za manjše transferje. Poročevalci v senci ste dobili vprašanja, ki sem jih poslal računskemu sodišču. Računsko sodišče je prihranilo pri številnih eh, postavkah, eh, prav tako so um, eksternizirali stroške prevajanja. Potem Evropski parlament ima eno zahtevo po transferju. Gre za to, da želi zaprositi za tri nova mesta, eh, oseb, za osebe, ki bi se naj ukvarjalo z zgodnim koncem mandatov za britanske poslance. Tri do štiri nove pogodbene agende pa potrebujejo za eh, vozlišče za medije in znanost in pa potem še poblašene za varstvo, eh, še, še ombudsman. Eh, tukaj je nekaj zahtev v zvezi z prevajanjem. Eh, tukaj so nastali večji stroški zaradi večjih potreb evropskega eh, ombudsmana. Eh, kot sem povedal že prej, predlagam, da vse te zahteve odobrimo. Najlepša hvala, gospod poročevalec. Torej, vi ste za vse te prerasporeditve in če nihče ne nasprotuje, veljajo prerasporeditve za sprejete. Ne, se upravičujem. Hvala, gospod predsedujoči. Ali lahko glasujemo o zahtevi računskega sodišča za 516 eh, tisoč evrov? Tam je v pojasnilu zapisano, da želijo 150 tisoč evrov Eh, omogočiti za nakup elektronskih eh, tablic srednjemu menedžmentu v računskem sodišču. Mislim, da to ni dobra uporaba davkoplačevalskega denarja. To je samo še en, en zgled slabega upravljanja proračuna strani računskega sodišča. Toliko zahtev po transferi smo videli v zadnjih letih, da so nekatere zahteve res postale vprašljive. Bien, eh bien, écoutez, je pense qu'il n'y a rien. Oui, je vous en prie. D'abord.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 oziroma ne podpiramo transferje, ki jih je zahtevalo Evropsko računsko sodišče, nasprotujemo pa preostalim evropskim ehm, zahtevam po transferjih. Dobro, bomo pa elektronsko preverili, kdo še želi besedo. Gospod Santos. Oui, oui, prie, Izvolite, beseda je vaša.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 odprta vprašanja, tako da bom glasoval za njegov predlog. Imam pa vprašanje v zvezi z mobilnimi sodelavci eh, računskega sodišča. Ti, to osebje je odvisno od določene opreme, zato da lahko uporablja svoje dožnosti in zaradi tega bom glasoval za te transferje. Ali želi še kdo besedo? Ne potem, dragi kolegi, peljajo te eh, prerasporeditve, pri katerih ni eh, zadržku za sprejete, sicer pa o, bomo o ostalih glasovali eh, elektronsko. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto 23 za, 3 proti. Sedaj pa dobi besedo Monika Holmajer, ki bo nakratko predstavila zadevo, o kateri smo se že pogovarjali za zaprtimi vrati na naši zadnji seji. Pozicna. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Administracija parlamenta je medtem dala na razpolago vse relevantne dokumente meni in pa poročevalcem v senci. Pogovarjali smo se tudi o tem, da bi morali v bodoče dokumente dobiti pravočasno. E, tako poročevalko, kakor tudi poročevalci v senci morajo pravočasno dobiti te informacije in tam ne sme biti občutljivih informacij, kot so recimo pregledi um, tabel, ki nimajo opraviti z uh, varnostnimi vprašanji. Uh, torej, vse tisto, kar ni tajno, mora biti na razpolago članom našega odbora. No, sicer je jasno, da je dosi zaupen zaradi občutljivosti teh varnostnih del Eh, če bi to prišlo v javnost, potem več ne bi mogli zagotoviti varnost. Eh, gre za sprejemno zgradbo, pred zgradbo Louis Weiss. Tam bomo sedaj imeli eh, stavbo za varnostne preglede, ki bo nameščena zunaj, pred parlamentom in ne v parlamentu samem. Imeli bi tudi akreditacijski prostor za obiskovalce, prav tako pred vhodom v zgradbo in poskrbeli bi tudi za prostore za posameznike in za skupine. Eh, to je namreč v Štrasburu eh, težavno. 270 eh, zaposlenih naj bi bilo nameščenih v teh zgradbah in glede na to, koliko je obiskovalcev v Štrasburu, se mi to ne zdi pretirano. 1750 kvadratnih metrov je velika stavba vsega um, 11,3 milijone bo strošek izgradnje. V zvezi s tem smo uh, obvestili pristojne službe in zato prosim tudi za um, odobritev strani našega odbora. Od... Eh, Najlepša hvala, gospa poročevalka. Nihče ni prosil za besedo, tako da bomo kar prešli k glasovanju, elektronsko glasovanje. Glasujemo. konec glasovanja. Poročilo je sprejeto z 23 glasovi za enim glasom proti, nihče pa se ni vzdržal čestitke poročevalki. Hvala. Želel sem pripomniti samo še to, da tudi v okviru večletnega finančnega okvira poteka razprava o enotnem sedežu Evropskega parlamenta. Francija in pa Nemčija sta sedaj, postali, sta sedaj podali več izjav, um, ehm, čež da je to tudi v interesu predsedstva. No, pogodba v Lizbonu jasno navaja Štrasburg, kot sedež parlamenta. Zato se moramo pripraviti na to, da bo sedež parlamenta v bodoče v Štrasburu. Tako bi prihranili stroške za selitev v Štrasbur. Vsako mesečno selitev. Se pravi, morali bi uh, pri vsem skupaj upoštevati tudi, kaj bi pomenilo, če bi zapustili naslednjič v Bruslju. Eh, Gospod Ribih, no osebno sicer ne bi imel nič proti vašemu priporočilu, ampak glede na to, da nimamo uh, veliko časa in da moramo zaključiti z glasovanjem uh, do 10.30, bomo o tem razpravljali kasneje, smo si pa zapisali vaše mnenje. Sedaj pa prehajamo k resoluciji. Glede delegiranega sklepa Komisije Evropskega parlamenta in sveta o odobritvi jamstva Evropske unije Evropski investicijski banki za izgube pri financiranju podporo naložbenim projektom zunan unije, kar zadeva Iran. In eh, sicer imamo zahtevo po ločenem eh, glasovanju. Eh, prvi del, kdo je za? Proti? vzdržani, bomo preverili to še elektronsko. Prvi del. Oh. Konec glasovanja. Zavrnjeno, 21 proti 4. Drugi del. Pardon, el tombe, <laughs> oui. Ta del je brezpredmeten. Sedaj pa glasujemo o celotnem besedilu, ki ga nismo nič spremenili. Poimensko glasovanje, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Oziroma zavrnjeno. 22 proti 4 je za. In tako smo zaključili z glasovanjem in smo pri nepremičninski politiki. Gospod Rubih je začel o tem govoriti. Gospa poročevalka, ali imate kakšno obvestilo? Ne? Ne. Dobro. Potem, dragi kolegi, me zanima, če želite kaj obravnavati po točko razno. Ne, ničesar po točko razno, gospod Depri. Zanima me, zakaj smo spremenili stališče skupine. Oziroma, kaj smo spremenili? Um, razporeditev sedežev v tej dvorani, zakaj je naša skupina zdaj na tej strani, eh, kajti štiri leta sem sedel na drugi strani, ali je to eh, napredovanje, ali je to nazadovanje, ali pa preprosta napaka. To mora čutiti eh, vsak, ki je danes tukaj v dvorani, kajti edino jaz se nisem presedel. Torej, ničesar drugega pod točko razno. Naslednja seja bo potekala v Strasburgu, ki bi eh, lahko postal, eh, no, ki je enoten sedež eh, v skladu s pogodbami, gospod Rubih. In sicer 2. julija v sodelovanju z Ekonom ob 20.45. Ali ima kdo še kakšno drugo pripombo? Ne, potem je seja zaključena. Thank you.